velika večina najbrž še ve, eh, kaj smo počeli 26. aprila 1986. Ta dan eh, smo si vsi zelo dobro zapomnili. 26. aprila 1986.